Sedaj prehajamo na dnevni red, na točko predstavitev o spremembi ureditve poletnega časa v Evropi. Gospod Svoboda, imate besedo. Komisarško. Spoštovana komisarka, ugotovitve javne predstavitve Eh, ki je potekala marca letos, je opozorila na to, da pravzaprav za to ni potrebe. Enako velja tudi za promet. Na podlagi raziskav evropskih univerz je zelo veliko preokupacij, eh, kajti eh, tu gre za 20 eh, odstotkov tistih, ki menijo, da to ima pozitiven učinek, 80 pa ne. To vpliva na zelo veliko problemov, tudi zdravstvenih problemov in tudi sproža, lahko sproža genetske bolezni, potem diabetes ali pa celo infarkt. Vse to povzroča tudi težave tistim, ki trpijo oziroma ki imajo avtizem. Tu so tudi posredni stroški, ki so s tem povezani v znesku 130, 130 eh, milijonov evrov, kar pomeni, da Eh, je to znesek, ki je potreben eh, za delovanje, eh, tudi za odpravljanje, za odpravljanje škode. Komisija tudi na podlagi informacije za javnost pa je menila, da se odbor ne bo ukvarjal z tako zadevo. In če, razi, če so raziskave devetih univerz v, v, torej pravilne, potem, je, potem bi lahko sklepali, da so tudi to, kar izhaja iz eh, teh rezultatov, eh, zanemarljivo. Ljudje se pritožujejo, evropski državljani se nam pritožujejo glede tega in to bi moralo biti dovolj za komisijo, da začne z predstavitvijo in zato eh, želim načeti to vprašanje eh, komisiji. Namreč treba se vprašati, ali so ugotovitve raziskav eh, zmotne, potem ali niso tu različni rezultati, ki kažejo na to, da vendarle gre za eh, posledice, ki so lahko škodljive. Hvala lepa. Gospod Kramer. Gospa komisarka, dragi kolegi in kolegi, hvala gospodu Svobodi za to pobudo oba odbora, odbor za pravne zasedi in odbor za uh, zadeve in pro, za promet. Uh, Eh, sta to zastavila skupaj, kajti to vpliva tudi na varnost v prometu, na vozne rede, na eh, delo zaposlenih in tako dalje. Zato smo marca letos eh, v sodelovanju med obima odboroma pripravili javno predstavitev na to temo. Mnenja strokovnjakov so bila jasna, znanost postavlja pod vprašaj smisel predstavljanja časa, jasno pa so opozorili tudi na negativne učinke. Ni torej nobene znanstvene podlage za poletni čas in zato se strinjam s kolego Svobodo, da sem bil tudi sam razočaran nad izjavo za tisk komisije, pa tudi zaradi nepripravljenosti komisije, da bi to vprašanje resno obravnavala. Prvotni argument je bil prihranek energije in lahko si predstavljate, da kot zeleni seveda se zauzemam za prihranek energije, to je tudi cilj komisije, ampak kakšni so rezultati? Večina študij ne kaže nobenih učinkov, uh, Z leti pa se je pokazalo, da so učinki celo negativni. Ne samo, da ne prihranimo pri energiji, ampak jo porabimo več in zato je potrebno to spremeniti. Zato želimo podrobno preučiti, ali je sedanji sistem sploh smotren. Zlasti v prometnem sektorju se pojavlja precej težav. Po predstavitvi ure so ljudje utrujeni, ker spijo uro manj in to je velika nevarnost za varnost zaradi eh, voznih redov so vedno težave, potrebno jih je spreminjati. Ta, to je sicer noro, ampak taka je realnost. Potrebno je prilagoditi delovni čas poslenih in številni procesi v prometu in logistiki se prekinejo. V ZDA so zdaj izračunali stroške. 1,7 milijard evrov na leto nas to ostane, učinka pa ni nobenega. Imamo res toliko denarja preveč. Lahko vam naštejem vrsto primerov, kje bi lahko denar bolje porabili v interesu državljanov in državljank. Eh, se obračam na vas, prijel sem namreč vrsto njihovih podpisov in zato sprašujem komisijo, zakaj komisija ne obravnava znanstvenih dokazov tudi iz ZDA. Kdaj boste ponovno preučili učinek poletnega časa, eh, glede na to, da obstajajo dokazi, ki spodbijajo prihranek energije? Eh, kako si komisija zastavlja napredek pri prihranku energije? Eh, kako se to odraža v načrtih in eh, sprašujem ali je to način, s katerim želi komisija obravnavati eh, potrebe in želje svojih državljanov. Še enkrat hvala odboru za pravne zasede in gospodu eh, Svobodi. Komisijo pa pozivam, da preuči dejstva in želno pričakujem njihov odgovor. Hvala. Hvala lepa. V imenu komisije pa sedaj dajem besedo gospej Bulc. Eh, gospa predsedujoča spoštovani poslanci komisija se zaveda eh, da državljani redno eh, zahtevajo odpravo poletnega časa zlasti opozarjajo na zdravstvene težave hkrati pa eh, pravzaprav se sprašujejo, ali so razlogi, zaradi katerih je uveden poletni čas, eh, upravičen. In eh, potrebno je resno upoštevati te preokupacije. Komisija je preučila različne študije, vendar pa te študije kažejo na mešane re rezultate oziroma izsledke in na podlagi le teh pravzaprav ni mogoče eh, sklepati glede teh učinkov tako z vidika prihrankov energije, vpliva na zdravje in podobno. E, tudi, ko gre za e, stroške in prednosti, potem tudi delovnega časa ali pa e, tudi učinkov za vidika energetske učinkovitosti na podlagi poletnega časa. Zato komisija meni, da so razlogi za sprejetje poletnega časa iz leta 2001 za zagotovitev ustreznega skupnega delovanja notranjega trga eh, v okviru harmonizacije še vedno velja in ne vidi, zakaj bi eh, morala ponovno razmisliti o poletnem času. Hvala. Sedaj začenjamo razpravo v imenu, v, eh, v imenu poslanskih skupin. Gospod Trojl, dve minuti. Gospa komisarka, zelo vas cenim, ampak odgovor komisije je pravzaprav nesramnost. Nes eh, ljudje imajo težave, ne sicer vsi, ampak če želite skrbi ljudi imati resno, potem ni dovolj, da rečete, pa se je že vedno tako. Že več kot deset let komisija ni podala jasnih odgovorov. Eh, te študije so eh, v uh, nebo pijoče. Neverjetno je, kako obravnavate te zdravstvene težave. Pri vsakem uh, Eh, drugem problemu na področju zdravstva se cel svet razburja pri tem pa nihče in osrednje vprašanje eh, ki prosim da ga posredujete celotni komisiji ni ali obstaja dovolj razlogov da bi stvar revidirali ampak ali sploh obstaja kakšen razlog da dvakrat na leto s tem nadlegujemo ljudi vi morate utemeljiti zakaj moramo dvakrat na leto predstavljati uro eh, mi želimo zgolj da ponovno vzpostavimo normalne razmere normalne razmere niso bile da dvakrat letno predstavljamo uro. Večini ljudi je tako ali tako vseeno, ker ne vidijo nobenega razloga, zakaj bi uro predstavljali. Povejte mi en razlog, zakaj moramo dvakrat na leto predstavljati uro, potem uh, bom na vaši strani, ampak teh, raz, takega razloga res ne poznam. Komisija pravi, da želi manj zakonodaje. Zakaj torej taka pravila? Zakaj bi dvakrat letno predstavljali, če ni nobenega smisla? Če bi kakšen smisel obstajal, bi imeli argumente, ampak trenutno je jasno, da argumentov za to ni. Uh, Eh, pojavljajo se pa težave in zato bi res morali ponovno vzpostaviti eh, normalno stanje. In argument v zvezi z notranjim trgom je najslabši od vseh. Eh, seveda smo vsi za notranji trg, seveda smo vsi za enotna pravila po vsej Evropi, ampak ravno tako bi vsi lahko imeli normalne razmere celo leto. Vsako leto, ko se ure prestavljajo, si mislim, pa Nekdo je res nor. Na deset tisoče ljudi se eh, redno pritožuje zaradi tega, zato prosim, da zadevo vzamete resno. Hvala. Eh, besedo ima gospa Regner. Hvala, gospa predsedujoča. Gospa komisarka, vidite, da eh, je to zelo strastna razprava, čeprav nas ni veliko tu v dvorani, ampak vaš odgovor je bil res zelo tehničen in se sploh ni dotaknil težav ljudi. Ne gre za vprašanje notrenega trga, ampak gre za nekaj, kar vpliva na življenje vsakega posameznika. Eh, vsakdo ima osebno mnenje o tem, ker pač to posega v njegovo življenje. In v tem kontekstu bi ravno tako eh, se rada tudi sama strastno zauzela za odpravo poletnega časa govorim v imenu ljudi, ki imajo veliko težav, pa nimajo najboljših lobistov. To so tisti, ki se vozijo v službo, pa tudi šolari in šolarke. Veliko ljudi se sooča s tem, da se naprimer. Eh, začetek šole ne prestavi in imajo zato težave pri ustajanju. Eh, to seveda vodi v dodatno eh, ogrevanje, ljudje se morajo premikati naokrog po temi eh, in ne vem, zakaj bi kogarkoli silili tako zelo zgodaj in še v temi ustajati. Gospa Kilonen, v imenu Gue, minuto 30 direktiva, eh, ki se nanaša na poletni čas, eh, je sedaj na točki, ko eh, vidimo, da je sprememba potrebna. Kaj ti študije so jasno pokazale, da to povzroča motnje spanja pri ljudeh, zlasti pri starejših ljudeh, tudi otrocih in težko se jim je prilagoditi Raziskavi, eh, raziskave tudi kažejo, da to vpliva na duševno zdravje ljudi in lahko vodi včasih tudi v depresije. Veliko denarja se porabi eh, za to v celi Evropi in ali želi komisija k temu bremenu držav članic še prispevati, potem to vpliva tudi na gospodarsko življenje. prav tako ugotavljamo, da so se v Rusiji znebili te ureditve poletnega časa in ugotovili, da to dobro vpliva na ljudi, na, eh, tudi na, doma, na živali in če je to možno v Rusiji, potem bi bilo moralo biti možno tudi pri nas. In eh, če bi eh, torej ostali samo pri zimskem času. Hvala lepa minusta on täysin uskomatonta että komissio. prav neverjetno je da evropska unija izjavi na, v izjavi za tisk da te raziskave niso dovolj resne nimajo dovolj teže to odraža prav arogantno stališče in vsakokrat, ko o tem pišem na Facebooku, vedno dobim na tisoče komentarjev, kar kaže na to, da državljani eh, imajo to vprašanje za zelo resno. Eh, otroka sem rodila leta 1981, ravno eh, ko so predstavili uro. Vse to dejansko vpliva na biološko uro, na zdravje ljudi in živali, povzroča stroške, povzroča tveganja. Prav tako učinkuje na promet, na, na eh, obnašanje na delovnem mestu, počutje na delovnem mestu in tako dalje in eh, obstoječa eh, direktiva je res edinstvena v tem pogledu. Ja Tako da je potrebno resno razmisliti o tem vprašanju poletnega časa. To eh, bi morala postati zgodovino, to vpliva na osebna življenja ljudi in ljudje bi to tudi podprli. In kot je kolega rekel, če je, če je lahko Rusija naprimer eh, tako ravna zakon, zakaj ne bi mogli tudi mi? Hvala. Gospod Štirer, Štiger ima besedo za eno minuto. Hvala lepa. Hvala, gospa predsedujoča. že pet let eh, naša eh, skupina govori o tem vprašanju. Tu je britanska raziskava o poletnem času in rečeno je, da je poletni čas boljši kot eh, zimski čas. In mi pravimo, da je torej potrebno odpraviti zimski čas. To je dobro za vse, tudi za turizem, za zdravje, z energetskega vidika in eh, med poletnim času lahko rečemo, da so učinki boljši. Ne smemo tudi eh, pozabiti na eh, vpliv prestavitve ure tudi na ritem človeka. To je pomembno tudi med vožnjo, naprimer. Potrebno bi bilo odpraviti zimski čas in če je temu tako, ali ste pripravljeni to storiti. Hvala. Hvala, gospod Beker, dve minuti gospa predsedujoča gospa komisarka kot vidite se vse politične skupine v tem parlamentu razburjajo zaradi neukrepanja komisije in tudi zaradi stališča sveta. Zahtevamo takošno preveritev premikanja ure, potrebujemo resno znanstveno preverbo eh, razmer in to, kar nam eh, vi eh, predstavljate, niso rezultati znanstvenih preiskav. Komisija je tu nezadostna. Imamo veliko škode, visoke stroške in vrsto znanstvenih mnen in študij, med drugim tudi študijo devetih evropskih univerz. Tu so mnenja kronobiologov, medicincev in vseh vrste drugih strokovnjakov. In vsa ta mnenja kažejo, da se pojavljajo ogromni stroški, številna tveganja in res ne razumemo, kako si lahko privoščite, da tega ne preverite. Seveda gre tu tudi za druga vprašanja. Eh, gre za preseljevanje, gre za eh, zaposlovanje. To so ključne teme danes, ampak med eh, pomembne teme v Evropi vsekakor sodi tudi zdravje ljudi. Neka avstrijska zavarovalnica je prejšnji teden zabeležila uh, 48 odstotkov več prometnih nesreč. Tega ne moremo kar tako izbrisati. In podpiram eh, namene predsednika Junkerja, da vsakih nekaj let preverimo evropsko zakonodajo, ali je smiselna. Ampak v tem primeru se to ni zgodilo, zato je skrajni čas za ukrepanje in prosim, da eh, tu opravite svojo nalogo. Hvala lepa, gospod Le Breton, za eno minuto. Hvala. Gospa komisarka, že 40 let, dvakrat na leto, evropejci spreminjajo uro in potrebno bi bilo storiti tako kot Rusija leta 2011. Eh, in eh, marca 2015 eh, smo lahko prebrali, da to povzroča motnje spanja pri otrocih, vpliva tudi na živali, zlasti krave, mlekarice in podobno. Glede prednosti, znanosti ni dokazal o koristih, o gospodarskih koristih in v teh razmerah eh, mora Evro, se mora Evropa odpovedati spremembi časa. In to eh, podpira 76 odstotkov, eh, odstotkov francozov in od komisije zahtevam, da prisluhne evropejcem in zaustavi to blokado, ki je nihče ne razume. Gremo na catch the eye. Osem je prijavljenih in dajem besedo prvi govornici. Hvala. Hvala, gospa predsedujoča. Hvala kolegi Svobodi za ustrajnost, s katero se je lotil tega vprašanja. To je ukrep iz prejšnjega stoletja, zato mislim, da je zdaj čas, da preverimo, ali argumenti, ki so veljali pred stotimi leti, veljajo še danes. Komisija pobudo parlamenta obravnava z ironičnim tonom. To je neprimerno. Prvič, administracija ne sme ironično obravnavati nobene zahteve parlamenta. In drugič, komisija mora vložiti predloge in mora tudi predloge resno jemati. Zato komisijo prosim, da zadevo vzame resno. Hvala. Gospod Fronculika, tudi eno minuto. Beaucoup, Madame la Présidente, j'avais les notes hvala, gospa predsedujoča. To sem si zapisal v angliščini, vendar dovolite mi, da spregovorim v francoščini, kar zadeva to vprašanje, dragi prijatelji, kolegi. No, poglejte, moji otroci gredo v šolo eh, zjutraj in kadar. Eh, pride do spremembe ure, morajo oditi v šolo, ko je še tema. In raje bi videli, da je že svetlo, ko morajo v šolo. Zato mislim, da moramo temeljito raziskati te učinke. Veliko je res tudi pozitivnih vplivov. Verjemite mi, tudi, da trenutno, naprimer v Evropi, tako z vidika migracije, kot tudi krize grškega dolga, gospodarskih razmer, brezposelnosti in socialne eh, situacije, menim, da sedaj ni trenutek, da ponovno sprožamo razpravo o tej temi. Hkrati bi želel povdariti tudi, da se ne strinjam z aroganco komisije. Hvala lepa. Fonzulika. Najlepša hvala za to informacijo, gospod Fonzulika. Gospod Marjas, tudi v francoščini? Jaz pa samo po grško. Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospa komisarka. Številni kolegice in kolegi so se udeležili razprave. Razprava je bila zelo čustveno nabita in to kaže, da gre za resen problem. In vaš eh, način odgovarjanja mislim, da ne ustreza naši angažiranosti. Pred številnimi leti smo uvedli poletni čas in ljudje so menili, da je to nekaj pozitivnega, vendar študije kažejo prav nasprotno. Kajti imeli smo tudi javno predstavitev v Evropskem parlamentu in veliko je dokazov za to, da ima poletni čas negativne učinke na promet, na zdravje ljudi, na industrijo in to ne prispeva k manjšanju stroškov za energijo. Mislim, da je treba to preveriti, to morate vzeti resno. Če vam državljani pošiljajo takšne signale, potem morate vi to resno obravnavati in tudi podati resen odgovor. Gospod Robi. Ačiū pirmininkė, gerbiam komisarė. Noriu padėkoti. Hvala lepa, gospod predsedajoča. Gospa komisarka, hvala kolegicam in kolegom za uložitev tega vprašanja. Želim pa še opozoriti na en sektor, na katerega premik časa vpliva. To so kmetje. Kako bi lahko kmetje kravam razložili, kaj pomeni premakniti kazalce? Tudi na področju kmetijstva ima poletni čas negativne učinke, kajti številni eh, ljudje in živali pač živijo po neki biološki uri, ki je ne moremo kaj tako premikati. Kmetje morajo potem spraviti otroke v šolo in skrbeti tudi za druge stvari, zato komisijo prosim, da nekaj stori v zvezi s tem. Merci, Hvala, gospod Zdehovski.

takšni, kot so danes, potem ne vem, ali bi podprl vašo komisijo. Vi se morate boriti za državljane in če več tisoč ljudi trdi, da je treba nekaj storiti v zvezi s tem, potem bi pač pričakoval, da boste to vzeli resno in da boste zadevo tudi resno obravnavali. Lepo, prosim, ne bodite tako ironični in lepo prosim, da resno razmislite o tem, kaj te to ima resne posledice na zdravje. Hvala, gospa Fanštort. Ja, vas fjo. Ja, kakšna razprava. Preko vseh političnih skupin od eh, levice in desnice drug drugemu ploskajo. Tega še ni bilo. Vsi se strinjamo, to je neideološka tema poletni čas in premikanje ure naprej in nazaj je nekaj, česar si državljani ne želijo. Komisija pa pride in reče, mi nimamo argumentov. Tako ste dobili besedo in zdaj boste spet dobili besedo. Lepo prosim, da utemeljite, zakaj je treba premakniti uro. Vi morate nam pokazati, zakaj je to potrebno. Ni na nas, da mi pokažemo vam, zakaj bi bilo dobro iti nazaj. Vi morate podati dobre argumente, zaenkrat pa ste bili samo ironični. Hvala. Gospa Šojdrova. Gospa Šojdrova. Hvala kolegicam in kolegom za to, da so se vsi pač držali teme in eh, vse politične skupine podpirajo ta predlog. Komisarka, ne vzamite me osebno, ampak vi tukaj zastopate Evropsko komisijo, zato so naša vprašanja namenjena neposredno vam. Veliko je razlogov, zakaj vam zastavljamo to vprašanje. ali je res treba mobilizirati ljudi na tak način, premikati kazalce naprej in nazaj. Mislim, da lahko tokrat pokažemo, da evropske institucije lahko ukrepajo in da lahko to tehnično vprašanje hitro rešijo. Ljudje seveda imamo tudi pomembnejša vprašanja, ampak to je tudi pomembno vprašanje. Ukrepajte, prosim. Po conclure, monsieur. In gospod Kelly, na zadnje. Hvala. Sem, sem vedno bolj proti premikanju kazalcev, kajti to pomeni, da prej pride zima in kasneje pride pomlad. Poslušal sem argumente kolegic in kolegov in slišal sem, kako to vpliva na državljane in na kmetijstvo. To poviša stroške. Gospod Becker je rekel, da se pojavlja 48 odstotkov več nesreč zaradi tega in da to vpliva tudi na spanje otrok. Jasno je, kaj je treba storiti. To ne stane nič. Potrebujemo le direktivo komisije in državljani bi bili zelo veseli. Državljanom lahko pokažemo, da lahko ukrepamo v njihovem interesu. Če so to lahko storili Rusi, lahko to storimo tudi mi. Imeli so prav in mislim, da bi tudi mi morali čim prej uvesti spremembe. Ne želimo si, da bi mi vplivali na čas. Naj narava teče po svoje. Hvala. S tem smo pri kraju Catch the Eye. Besedo dajem spet gospej Bulc. Madame Bulc. Madame Bulc. Pa Bulc. Sklenili smo sedaj eh, Cash DI, imate besedo. Gospa predsedujoča, spoštovane poslanke in poslanci, hvala za to živahno razpravo. Poslali ste močno sporočilo namreč eh, tukaj ste predstavniki vseh skupin. V uvodu sem že povedala, da se komisija zaveda različnih argumentov za in proti. Povem vam lahko, da sem osebno govorila s številnimi državami članicami, prosila sem jih za njihovo mnenje in povedati moram, da je mnenje deljeno, ni tako. Niso vsi enakega mnenja, tako kot vi tukaj. Res je, več je študij, v katerih se preučujejo potencijalni vplivi na zdravje. Vendar močnega in trdnega argumenta iz teh še ni mogoče potegniti. Strinjam se z vami, izziv je večji, kot si včasih priznamo. Razumem vas. Vendar podariti moram še nekaj. Želim si, da bi bil enotni trg še vedno živ in da bi imeli soglasno odločitev v zvezi s tem. In to na evropski ravni. Komisija zaenkrat torej še ne razmišlja o spremembah relevantne direktive, vendar, če se pojavijo novi dokazi in če se pojavi bolj sistematični pristop, potem bomo seveda razmisli o spremembi stališča.